razmerah v Moldaviji. Torej, ostajamo v isti regiji Evrope, torej na Južnem Kaukazu. V imenu Evropske komisije besedo predajam gospodu komisarju Hristosu Stilenidesu. Izvolite. Prezident. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sedaj torej o Moldaviji. Dragi kolegi, to je prvič, da se je Moldavija vrnila v razpravo na plenarki o, o, po, po, po, po letu dni. In od takrat se je zgodilo veliko stvari. Mm, prišlo je do volitev 20. novembra 2014 in do zamenjave vlade vsi ste sledili dogodkom v Moldaviji, zlasti kar zadeva goljufije, ki naj bi znašale približno eno milijardo dolarjev. Približno milijon dolarjev, kar predstavlja 12 odstotkov BDP-ja države. To je sprožilo velike demonstracije in proteste, ki so kulminirali na začetku septembra z velikim, uh, z velikim protestom v Kišinavu. Um, ta škandal je bil v srcu teh uh, protestov, vendar pa so protestirali ljudje širše, zahtevali so trajnostno vlado za vlado in pozivali k boju, odločnemu boju proti korupciji. Kljub zmanjšanju uh, intenzitete takih političnih dogodkov se ti proto, protesti še vedno odvijajo. Protestniki zahtevajo odhod pred, uh, predsednika in eh, generalnega eh, tožilca ter ustanovitev centra za boj proti korupciji. Zahtevajo tudi referendum in eh, neposredne volitve predsednika. Zadnji dogodki, aritacija bivšega premjeja 15. oktobra in posledično razpad vlade z nezaupnico, ki je bila izglasovana 29. oktobra, je dokazala velika razkorak med političnimi strankami, ki so bile eh, v koaliciji. mi kot EU ne moremo vplivati na notranje dogodke v suverenih državah in mm, moldavske eh, stranke bi morale ob stran po, um, postaviti um, svoje osebne interese za dobro države in bi morale razmišljati o dobrobiti svojih državljanov, pomagati modernizaciji države. To so vse politične odločitve, ki jih je Evropska unija pripravljena podpreti. Še naprej bomo pozivali k dialogu med strankami, zato da bi našli trajnostne rešitve eh, za to vladno krizo in zato da bi se spopadli z nujnimi potrebami. Upajmo, da bo nova vlada kot prioriteto si zadala izvedbo nujnih reform, da bo se borila proti korupcije, ki eh, škodi razvoju države in ima tudi hud vpliv na vsakdanje, vsakodnevno življenje moldavskih državljanov. Moldavi, pričakujemo, da se bo Moldo, Moldavija s tem resno spopadla. To je bilo sporočilo um, odbora, uh, parlamentarnega odbora uh, EU uh, Moldavija, ki se je odvijal 20. in 21. septembra. prišlo je tudi do izmenjav mnenje med odborom AFET-om in moldavskimi predstavniki. In našim moldavskim partnerjem moramo opomniti, da je naša podpora pogojena z izvedbo ključnih reform v politikah, ki naj bi prispevale vsega, ne samo k uh, pridobivanju zaupanja uh, državljanom, ampak tudi, da bo država postala bolj stabilna in uh, da bo tudi poslovno okolje postalo bolj uh, varno in stabilno. Nova vlada bo morala se spopasti z bojem proti goljufijam z vseobsegajočo in celostno preiskavo, ki naj bi povrnila državi uh, sredstva in državljani pričakujejo odločne korake v boju proti korupciji. Treba je reformirati tudi bančni sektor, pravosodje in tudi javno upravo. Moldova je zagotovo v težki finančni in gospodarski situaciji in potrebuje podporo eh, IMF-a. To pomeni pa, da bo morala izpolniti določene pogoje glede na področju energetike, potem restrukturiranje bančnega sekta, sektorja in upravljanje nacionalne banke. To so predpogoji za eh, pridobitev sredstev iz Evropske unije. Kar pa zadeva eh, izvedbo in, in torej za izvajanje naše eh, agende v zvezi z Moldavijo, ki je zelo ambiciozna. In kot sem že povedal, so tukaj vključeni vsi problemi, ki zadevajo politični sistem in vrzel med političnim sistemom in družbo. Taka je žal situacija in zato moramo skupaj z Evropskim parlamentom zahtevati vse pogoje, ki sem jih pravkar uh, omenil. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa politične skupine v, imeni, v imenu ELS. Gospod Elmar Brok, za dve minuti izvolite. Predsednik. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči dragi kolegi, dragi komisar. Ja, komisar, zjam in tako. Mislim, gospod komisar, da ste v tem opisu Moldavije stvari pravilno opisali. Tri proevropske stranke so zmagale volitve, komaj pa vendar. Niso bile pa v stanju, da bi po volitvah potem tudi ustrezno zgradile zaupanje. Prav tako niso uspeli pri doseganju ciljev, so posebice države, zagotavljanje pravne države, boje proti korupciji. Tudi tega niso uspeli verodostojno izvesti. Po drugi strani pa so številni v teh strankah, ki so želeli doseči ta cilj in kot parlamentarec lahko rečem, da je potrebno to politično usmeritev podpreti, zato da končno dobimo proevropsko vlado, kajti alternativa je katastrofa. In eh, zato menim, da bi Evropska unija, politične skupine v tej eh, v tem parlamentu morale ustrezno oblikovati sodelovanje, obliko sodelovanja, da bodo Moldavci lahko svoje odločitev sprejeli glede usmeritve, ki jo želijo, glede vlade, ki jo želijo in da bo tudi jasna ponudba za sodelovanje. In da na tej podlagi lahko upamo, da bo tudi odgovornost za izvedbo vsega omenjenega šla v smer dobre izvedbe. To ni čas za neke osebne koristi, to ni čas za strankarske igrice preteklosti, ampak gre za trenutek, ko je pomembna resnična zavezanost interesom eh, moldavskega ljudstva in eh, upam, da pogovori, ki bodo potekali v naslednjih dneh, eh, lahko privedijo do ustreznih zaključkov in da vse skupaj ne pade na pač vprašanju političnih prioritet. Hvala lepa. Uh, Hvala. Sedaj pa v imenu SND poslanec Andi Kristeja. Hvala, gospod predsedujoči, predsedujoči komisar, pred enim letom se je, je Evropski parlament potrdil pridržutveni sporazum. S tem smo priznali amfo, reforme moldavskih eh, oblasti. Veliko napredka je bilo narejeno in ratifikacija je dokaz tega. In Moldova je bila v prvi vrsti teh partne, partnestev. Dragi kolegi, Če se danes uh, smo tukaj sestali, da bomo govorili o Moldaviji, ni zato, da bi praznovali eno leto od ratifikacije. Uh, zelo odkrit bom, nimamo kaj praznovati. Uh, V teh preteklih 12 mesecih sem se večkrat sestal z, premije, z različnimi premijeji, sedaj imamo že petega. Eh, so predsednik našega odbora, eh, parlamentarnega odbora, je bil zaprt zaradi goljufije. Vse bančne institucije so eh, izgubile eno milijono dolarjev, to je približno 12-15 odstotkov moldavskega BDP-ja. Ljudje sedaj potrebujejo dejanje in boljšo vizijo političnih strank. Stranke pa niso sposobne niti izvolite nove vlade. Situacija je kritična, tako kritična, da Eh, da smo lahko jezni zaradi tega, kar nas kišina je zelo razočaral. Sedaj smo že na temni strani, vendar pa bomo se temu uprli zaradi državljanov Moldovije, ki si zaslužijo bolje, si zaslužijo naše opogumljajoče besede. In politične stranke so razočarale eh, državljane v Moldovi in to nas skrbi. Politični proces, proces ni uh, napovedljiv, je zelo nestabilen in je v stalni krizi. To pomeni samo naslednje potrebe državljanov um, se, ne, se jim ne prisluhne in Moldavija potrebuje nekoga, ki bi bil odgo, potrebuje odgovornost političnih vodi, potrebuje transparentne institucije. Moldova potrebuje politični razred, ki bo uh, znal si pridobiti zaupanje. Vlada uh, torej mora, mora izvesti vse reforme, to pomeni vladavina prava, neodvisno pravosodje, boj proti korupciji, preiskave bančnih goljufi in, in obsodbo tistih, ki so za to odgovorni. In to je zadnja možnost za to vlado, ki eh, se sedaj poslavlja. Um, rok je že potekel in ni nobene alternative za, te, uh, za to pot uh, reform. In mi lahko vidimo in Moldovci lahko to čutijo, politični vodje pa morajo to slišati. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu EKR gospod Belder najlepša hvala nedavno sem bil v moldaviji običajno kot evropski poslanec, ko sem neki tretji državi, s kateri imamo pridružitveni sporazum, grem na, k našim predstavnikom, na delegacijo. Redko sem slišal hujšo situa situacijo, kot je ta v Kišinavu. Našega ambasadora sem vprašal, če obstaja kakšna alternativa temu političnemu razredu in odgovoril mi je, odgovoril mi je da ne. Obenem je govoril o političnem mm, bankrotu, ki zadeva eh, posredno tudi Evropsko unijo in to pra nam pravijo prijatelji v javnosti je prišlo do zmanjšanja zaupanja tudi eh, do Evrope. In sedaj se moramo zavedati, s kom, na, s kom smo povezani, vendar pa obstaja luč na koncu tunela. Na nizozemskem obstajajo kristijani, ki se ukvarjajo z najbolj revnimi v, evropskimi, eh, v evropskih državah in take civilne take civilne um, pobude je treba vzdrževati, ker lahko naredijo veliko pomembnih zadev v Moldaviji. Sedaj pa v, ime, sedaj pa v imenu Alde gospod uh, eh, Austrevičius. Gospod predsedujoči, kolegi, gospod komisar, pred enim letom, ko smo govorili o Moldaviji, uh, se spomnim, da sem Moldavijo eh, imenoval kot voditelja med državami vzhodnega partnerstva. Moldavija je bila prva, ki je eh, bila deležna vizumskega režima z šengenskim eh, območjem, ravno tako prostotrgovinski režim z nami in torej stvari so šle vedno na boljše. Moldavija je dobila vse, vsa politična orodja, ki jih ima Evropska unija na voljo za to, da podpre njeno evropaizacijo. In ni nič uh, več, kar bi lahko Evropska unija naredila za Moldavijo v tem trenutku. Vendar pa so stvari potem začele iti narobe, popolnoma narobe, dan za dnem. Uh, bančni škandal, kjer ni bilo nobene uh, celostne preiskave doslej, potem eh, korupcija v vseh političnih plasteh in uh, tudi tukaj ni nobenih prizadevanj, da bi se proti temu borili. Reforme so se ustavile in ni presenetljivo, da uh, se vlade potem uh, um, menjujejo tako hitro kot uh, letni časi. In uh, jasno je, da vidimo ljudi na cesti, uh, kar, ki protestirajo že kar nekaj mesecev. In sedaj je uh, vprašanje, kdaj, bo ta, kdaj bo ta napetost eksplodirala. Žal mi je, vendar pa iz države voditeljice je sedaj to država postala država kaosa, političnega ka, kaosa. In sedaj pozivamo politično elito v Moldaviji, prosim, zbudite se, skrajni čas je. Ehm, zbudite se in pokažite politično odgovornost do svoje lastne države in do svojega naroda, e, do ljudi, ki si zaslužijo, da živijo v Evropi in da postanejo evropejci. Hvala. Uh, NGL, uh, Sedaj pa. gospod Šolc v imenu GUE NGL za minuto in pol. Hvala, gospod predsedoči. V le sedmih letih štiri parlamentarne volitve, pet vlad, eh, številne eh, menjave na visokih položajih, neskončni boj med političnimi elitami in ne eh, zgolj korupcija. To je nekaj, kar lahko uriše stanje v Moldaviji. Nekdani odličnjak vzhodnega partnerstva je zdaj eh, padel v objem korumpiranih oligarhov. In to je problem, kajti v Moldaviji se niso stvari zgolj zgodile. Mislim, da preprosto nismo bili dovolj pozorni. To, kar zdaj opredeljujemo kot sistemske napake, je rezultat tega, da je gospodarstvo še vedno odvisno od zunanje eh, pomoči. Če politične in eh, ekonomske elite ne morejo delovati, potem seveda prihaja vedno nova volitev in eh, posledično prihaja do težav na ravni pravne e, države in posamezne oligarhe se zapira za mesece in mesece, se jih tudi izpostavlja visokim tveganjem z vidika eh, zdravja in eh, pomembno se je vprašati, kakšna je usmeritev teh eh, predvidenih reform, eh, reform, ki jih izvaja politični razred, ki se formalno usmerja mm, v smer evropskih reform, ampak v bistvu gre vse skupaj na vprit eh, oligarhom. In zato mora komisija storiti vse za to, da se izvajanje pritličnega sporazuma dejansko tudi vdajanje. To je tudi pričakovanje številnih akterjev v tej državi. V imenu zelenih, gospa Hautala. Za minuto in pol. Hvala, predsedujoči. obstaja resen, resna anketa, javnomnenska anketa v Moldaviji. In le 39 odstotkov je, bi glasovalo pozitivno za pristop v EU. Uh, eh, medtem ko približno triinpetdeset odstotkov podpira e, vstop v euroazijsko območje. In to je izid situacije, kjer so ljudje siti Evropske unije. Zakaj? Evropska unija se uporablja za umazane prakse v vsakodnevni politiki in mislim, da je zelo pomembno, da danes obe evropski družini, ljudska stranka, eh, socialisti so priznali, da so odgovorni in da eh, morajo uporabiti svoje kontakte v Moldaviji, da jim povejo, da to ni več mogoče. Eh, nekaznovanost eh, ne sme prevladeti v tem bančnem škandalu. Ne moramo si pomagati, da 15, eh, ne moramo si predstavljati, da 15 odstotkov BDP-ja te revne države je šlo v neke privatne žepe. Zagotoviti moramo da so krivci pripeljani pred sodišče in da pravosodje izvede opravi svoje delo. Hvala. Žal mi je. Gospod Gulanski ali in drugi gospodje, ali se lahko pogovarjate zunaj ali lahko. Torej se pogovarjate zunaj. Sedaj pa imamo gospod Korvina Mike za tri minute ne moremo govoriti o Moldovi, če ne govorimo o Pridnesterju. To delo, ta del um, države je zased, so zasedli Ruse in Rusi in uh, to sedaj je problem, kaj bomo naredili s tem delom ozemlja oni eh, ne želijo biti v Moldovi, zlasti v teh situacijah. Moldavci pa ne želijo biti v Evropski uniji, kaj ti vedo, da, eh, da potem ne bo, eh, če je demokracija, bo tudi korupcija. In sedaj torej imamo dve družbi, ki ne veste, kaj narediti. In mislim pa, da ne moremo mi narediti nič na tem področju. In mislim, da moramo te zadeve prepustiti njim. Najlepša hvala. Um, akum, domnul deputat, Kristjan Dan Preda. Sedaj pa gospod Kristjan Dan Preda. Najlepša hvala. V, kolegi so že povedali, da v enem letu se je Moldavija iz eh, odličnjakinje spremenila v državo, kjer ni, ki ni več predvidljiva in kjer obstaja kaos. Kako smo prišli do take situacije? Mislim, da imamo tukaj tri pomembne faktore, ki so spremenili situacijo v Moldaviji. Prvič, Rusija. Vpliv Rusije na javno mnenje je sedaj večje, kot je bilo v preteklosti. Drugič, oligarhi, ki nadzirajo politične stranke bolj kot pred enim letom. In tretjič, govorimo o korupciji. Korupcija, ki je ošibila institucije bolj kot pred eh, novembrskimi volitvami. Vidimo, neuspeh eh, proevropskega zavezništva, ki je zmagal na volitvah in ki je eno leto skušal spraviti v tek mehanizem. Vendar pa jim ni uspelo, samo krepili so še krizo. Mislim, da imamo tukaj tudi mi odgovornosti. Nelman Brok je um, pozval uh, politične družine, da prevzamejo uh, odgovornost. In tudi komunisti v tem parlamentu bi morali stopiti na stran. In vsi prijatelji Rusije v tem parlamentu, ki podpirajo ta katastrofalni scenarij za Moldavijo, bi jih morali prositi, da odstopijo. In uh, morali bi odgovoriti eh, Kišinjovu. Mi morali bi oblikovati neko novo eh, zavezništvo in, in eh, znova in spremeniti sosedsko, politi, sosedsko politiko in bi morali ponuditi alternativo. Alternativo temu, kar socialisti in komunisti želijo za Moldovo. Tumesk, domnul deputat Preda. Eh, Hvala lepa. Gospa Nina Gel, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Državljani Moldove so jasno da identificirali, kaj so njihove prioritete, ko so šli na ulice prejšnji mesec, da bi strmoglavili vlado. Korupcija je problem in v našem interesu je, da se tega lotimo, ker je to Posebej pod vprašanje naša varnost, kajti Moldova je tudi pomembna pot za nezakonito trgovino z orožjem. Ne le, kar zadeva kalašnikovke, ampak eh, je dejstvo, da skušajo kriminalne združbe prodajati tudi ukradene eh, jedrske eh, snovi ISIS-u in drugim. En takšen poskus je bil uspešno spodkopan. Eh, dejstvo je, da so nekatere takšne skupine tudi ustrezno zaprli eh, na podlagi pritiska vlade. Tako da mora biti reforma pravosodja absolutna prioriteta. Tisti, ki skušajo okrepiti svoj vpliv na državnih institucijah za osebno korist eh, in da ti ostanejo naši partnerji, čeprav nam ponujajo proevropske politike v zameno. Seveda se moramo zavedati tega, kar počne Rusija. Običajna igra, ko skušajo odvračati ljudi od demokratičnih reform, pa gledati, če naši sosede ne bodo bolj varni ali bolj v večji blagini. Pomembno je, da ponudimo jasen pogled Moldovi na temo tega, kar mi lahko ponudimo v smislu reform. Ampak eh, tamkajšnja vlada se mora zavedati tudi, da so v prvi vrsti te reforme v njihovem interesu in se ne smejo ne, pustiti eh, morda premislikom, da ne bi obrnili hrbet Evropski uniji. Besedo dobi gospod eh, Karski, obajne pa prosim, da sem v dvorano, ne nosite plaščev in šalov in tako naprej, kaj ti pred vhodom imate garderobo. Konec koncev je to tudi vprašanje spoštovanja do našega parlamenta. Izvolite, gospod eh, Karski, hvala. Gre za krizo, ki izhaja neposredno iz eh, tega, da je vlada odstopila, prav tako potekajo številne demonstracije razredi korupcije in zaradi izginote skorda milijarde dolarjev iz moldavskega bančnega sektorja. Skupina EKR je zaskrbljena nad razmerami v državi, še posebej zaradi upočasnitve reform na področju pravosodja in eh, javnih financ. O tem nas je nedavno obvestil eh, tudi predsednik eh, Moldavskega parlamenta. Cenimo pa prizadevanja Moldavije na področju vzhodnega partnerstva in podpiramo tudi njihovo prizadevanje za integracijo z Unijo. Treba pa spomniti na eh, še en pomemben menik eh, za Kišnjev na tej poti in sicer podpis bližnjega eh, sporazuma in tudi preusmeritev izvoza na druge področje, ki prvi krat zdaj presega izvoz v Rusijo. Upamo, da bodo oblasti v Kišnjavu začele nadaljev, z nadaljevanjem boja proti korupciji. Našim moljavskim partnerjem želimo čim večji uspeh, še prav Poljaki vemo, da to nekako ni enostavno, ko gre za tudi številne težave, ki jih povzroča Rusija, ki preko Krima in drugot eh, skuša tudi podjarmiti svoje najbližje sosede. Hvala lepa. Hvala. Besedo dobi gospod Maštalka. Minuta. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Kolegice in kolegi, zelo ne ugodne razmere vladajo v Moldaviji, težki odnosi s sosedami, to je vedno bilo zelo problematično v zgodovini Moldavije. K temu lahko dodamo tudi politično korupcijo in uh, privatizacijo. Vse to je zgolj uh, povzročilo nadaljno eskalacijo težav. Gre za zelo rodovitno uh, zemljo, uh, ki jo ta država obdeluje in edino, kar jim manjka v bistvu, je sporazum, dogovor glede prihodnega razvoja te države. Ukrajincem ni bil, da bi Moldavijo morda oteknila postati ponovno del Romunije, uh, ZDA mm, so bile nezadovoljne zaradi približevanja eh, Rusiji. Vemo tudi, da je Moldavija ena najrevnejših držav v Evropi in Evropska unija mm, ne more mm, tu meniti, da se lahko pohvali z svojim delovanjem. Če želi kdo pogledati v oči

Hvala. Besedo dobi gospod eh, Mihajl Galer, dve minuti. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Kar zadeva Moldovo, lahko ponovim številne stvari, ki sem jih omenil v svojem nagovoru glede Gruzije. Moldova je pomembna kot eh, neposredna soseda. Tudi državljani Moldavije so pomembni kot neposredni sosedje. Eh, ker so pridruženi Evropski uniji, ker sodelujejo z nami, želimo jih eh, v našem sistemu, v naši ureditvi, v našem ekonomskem prostoru. Naša angažiranost eh, z Moldavijo posebej ni brezpogojna. Zahtevamo predavino prava, zahtevamo pluralizem, demokratičnost in čisto zdravo politiko. To so pričakovanja, ki jih imajo tudi državljani Moldavije. Moldavci so podprli posodobitev države, pričakujejo posodobitev gospodarstva in države. Oligarhi pa se borijo za oblast. Predvsem pa državljani zdaj želijo tudi razjasnitev kaznivega dejanja izginotja milijarde. Eh, dolarjev iz bančnega sistema in menim, da morajo naše tajne službe dati te informacije moldavcem, da bo denar lahko identificiran in vrnjen. Država potrebuje, del, potrebuje delujočo vlado, potrebuje neodvisno tožilstvo, potrebuje učinkovit sistem boja proti korupciji. Evropska unija mora določiti jasne uh, pogoje in uh, podrobna pogodba bi tu lahko, mislim, da uh, bila ugodna. In mislim, da moramo tudi v ministrstvih stvari bistveno izboljšati. Državljani Moldavije želijo boljše življenjske pogoje in država ne sme izgubiti še več svojih državljanov. Moldavije ne smemo izgubiti kot partnerice EU, ne smemo več izgubljati časa. In v imenu ELS se strinjam, da vpliv na ustrezne stranke, ki so z nami v stiku, tudi izvajamo v skladu za agendo, ki smo jo tu določili. Hvala. Hvala lepa, gospod Galer. Beseda dobi gospod eh, poslanec Doro Klaudijan Fronzulika. Poštovane dame in gospodje, dovolite mi, da govorim v uradnem jeziku Republike eh, Moldove v romunščini. Dame in gospodje, preko svoje zgodovine, tradicije, kulture, jezika, človeških eh, vezi, zemljepisne lege, eh, zaradi vsega tega je Republika Moldova sestavni del jugovzhodne Evrope, ne pa evrazijskega območja. Moldova se sedaj sooča s težavami, ampak verjetno Evropska unija ne more dovoliti, da bi Republika Moldova ostala v območju negotovosti, v območju strahu skupaj z Ukrajino. Kot veste, Republika eh, Moldova na svojem ozemlju ohranja zamrznjen konflikt vse od leta 1991. Tudi v Ukrajini je podobno, kar zadeva Krim. In mislim, da je treba zdaj podpreti Moldavijo, da bo imela delujočo vlado, vlado, ki bo podprla projekt Evropske unije, da bodo moldavski državljani lahko imeli korist od pridružitvenega sporazuma z EU in da bodo videli, da njihova prihodnost vsekakor je v Evropski uniji, da je njihova prihodnost v Evropski uniji evropskem svetu, evropskih vrednotah. Obene moramo jasno pokazati, da obstajajo tudi določene interesi, ki želijo destabilizirati Republiko Moldovo in proti njim se moramo boriti, zato moramo podpreti delujočo vlado v Kišinav, podpreti moramo civilno družbo, ki bo proevropska in Republika Moldova mora čim prej pristopiti k Evropski uniji, se mora približiti Romuniji in ostalim državam članicam, kajti njena prihodnost je v Evropi. Hvala lepa. Gospod Frunzulika. Beseda dobi gospod Peter Eriksson. Ena minuta, izvolite. Hvala lepa. Moldova je majhna država, zelo rodovitna, zelo lepa država z res neverjetnim potencialom, pa tudi eh, s kar nekaj hudimi težavami, s katerimi se sooča. In mislim, da se moramo zavedati, da smo mi v Evropski uniji bili neuspešni pri soočanju se z razširjeno korupcijo v Moldovi in to je nekaj, kar nas bo še preganjalo v prihodnosti. Vsekakor je v interesu EU, da najnedavnejši bančni škandal natančno preiščemo in da so tudi eh, konec koncev krivci privedeni pred eh, roko pravice. To, da lahko milijarda dolarjev kar tako izgine, je nespremljivo. To spodkopava demokracijo, zaupanje ljudi v neki družbi. Ljudje preprosto ne verjamejo več in to, kar lahko storimo, je da bomo jasnejši glede gospodarske pomoči, glede pravne pomoči in da prispevamo k delujočemu bančnemu sistemu, ki bo zaživel v prihodnje. Hvala lepa. Gospod Andrej Plenkovič, minuta in pol, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Moldavski narod je izrazil svojo ambicijo, da se bolj približa Evropski uniji zaradi niza škandalov v zadnjem času, zaradi neizvajanja reform, zaradi tega, ker so izgubili eh, korak eh, z svojo evropsko potjo. Moldavijo smo podprli, eh, tako ekonomsko kot finančno, ampak razmere so zdaj nespremljive, kajti politične elite so državo pripravljene na rob zloma in pod evropsko zastavo sicer politiki še vedno izvajajo postovetski taki način vladanja. Moldavija je najrevnejša država Evrope in zato je pomembno, da se deoligarhizira ta politika in eh, gospodarski sistem. Ker zdaj je približevanje Moldavije eh, Evropske unije, to je pomembna eh, ekonomska tranzicija in pa a, to je reforma pravosodja in to podpira večina v a, Moldaviji. Zato mislim, da moramo podpreti moldavske politične elite, še posebej podpiram prizadevanja kolega Bloka in eh, Oštrevičusa, da se vse reformne sile organizirajo, da se spremeni atmosfera in da se eh, stopi na pot, ki jo je začrtal sporozum o pridružitvi. Morda bi lahko storili podobno za Moldavijo, kot smo storili za Ukrajino, podaljšanje mandata misije EU za podporo e, na meji v Ukrajini in Moldavi, EUBAM, primeren e, tudi za Moldavo in zelo pomembno je zagotovljati stabilnost države in njeno evropsko pot in vse bomo storili, da jo povrnemo na pravo evropsko pot. Hvala. Hvala lepa. Hvala, poslanec Plenković. Besedo dobi. Bi z gospod Zekfrid Murešan. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Kadarkoli sem v Moldavi, me ljudje sprašujejo isto vprašanje. Ali ima Moldavija še vedno kakšno možnost? In mislim, da je naša odgovornost, odgovornost nas kot predstavnikov evropskih institucij, da Moldaviji ponudimo evropsko perspektivo in da državljanom te republike ponudimo upanje, da jim pokažemo, da Republika Moldavija ima priložnost. Če jim ne bomo ponudili perspektive, bo Vladimir Putin ponudil perspektivo in eh, to nekako ne bo dobro za Evropsko unijo ali za Moldovo. Republika Moldova ima veliko korist od pridružitvenega sporozuma z EU, od približevanja EU. In gre za državo, ki ni članica Evropske unije, ki pa je prejemnica eh, velike količine sredstev na prebivalca, ampak to mislim, da je treba tudi jasno razložiti državljanom EU. Razložiti jim moramo, kako veliko koristi imajo od približevanja Evropski uniji. Ne smemo dovoliti propagande, ki jim pravi, da se morajo usmeriti v smer Rusije. Leta 2014, ko je Ruska federacija uveljavila embargo, na moldavske izdelke. Se je Evropska unija odzvala in je omogočala več izvoza v Evropsko unijo, kar je omogočilo preživetje izvoznikov in kmetov. Jasno jim moramo povedati, kdo je njihov prijatelj, kdo je njihov sovražnik, jasno jim je treba povedati, da Evropska unija želi neodvisno in močno Republiko Moldova. Hvala lepa, gospod Moršan. Besedo pa zdaj dobi gospa Kozlovska-Rejevič. Izvolite. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, dame in gospodje. Le leto dni nazaj je Moldavija podpisala predvišljeni sporozum z Evropsko unijo kot prva eh, izmed držav ustanega partnerstva, je dobila pravico do prosto vizumskega eh, režima in zdelo se je, da prozahodna usmeritev ni pod ni v nevarnosti. Ampak vendar smo videli, da so se stvari spremenile. Demonstracije v Kišnevu, ko gre za demonstracije proti vladi, proti ropo stoletja, proti korupciji političnih elit, proti privatizaciji države strani oligarhov, vse to je privedlo do padca proevropske vlade, ki je 26. oktober morala odstopiti. Upadlo, upadlo je tudi zaupanje Evropske unije in zato je tudi prišlo do blokade nadaljnih eh, sredstev. In posledično je Moldavija v veliki finančni krizi, prav tako pa seveda ukrepa tudi Rusija, ki Moldavijo vidi v svoji evrazijski interesni sferi. Moldavija želi več, Moldavija je pripravljena sprejeti ustrezne spremembe, sploh ko gre za spremembe na področju sodstva. Kajti to, da državljani verjamejo v delovanje pravosodnega sistema v pravico je bistvo vseh institucij. In naše vprašanje mora biti, kaj lahko zdremo mi kot EU, da bo ta naloga dejansko tudi uspešno izpeljana. Kaj konkretno torej lahko storimo za pomoč Moldaviji ali morda lahko pomagamo tudi pri boju proti ruski propagandi in eh, kako storiti vse, zato da ne bo Moldavija končala v objemu velikega brata. Hvala. Hvala, gospa ministrica. Zdaj pa besedo dobi gospod minister Mihael Boni. Gospod predsedujoči, gospod eh, komisar, Moldova je dober primer zgodbe o uspehu z pridružitvenim sporazumom in sporazumom o vizumski liberalizaciji, ampak Moldova je naredila veliko napak. Razlogi so številni, izhajajo iz preteklosti, gre za pomankanje transparentnosti in odgovornosti med eh, političnimi elitami, ki so izgubile kredibilnost, ki so izgubile denar iz bančnega sistema, ki so izgubile zaupanje državljanov. Le leto dni po parlamentarnih volitvah izgubili so tudi enotnost, kar zdeva proevropski razvoj in uh, politične elite, če so razdaljene, nimajo moči, da bi vodile državo. Zdaj so se odločile sklicati nove volitve, brez ustrezne ugotovitve, kakšni rezultati lahko iz tega pridejo. Mi smo seveda na strani Moldavije, ampak potrebujemo vsak dan nove argumente, da pospešujemo njeno integracijo v EU. Naša naloga je, da jih podpremo na reformni poti, eh, na poti proti korupcijskih ukrepov, eh, kar zadeva ustreznega obledovanja državnih naftnih podjetij in tako naprej naša naloga, kot je del Elmar Brok, je, da podpremo moldavce v boju eh, za pravo pot za njih. Seveda lahko tu pustimo ob strani emocije, ampak čas teče in moldavci čakajo na novo vodstvo, na vodstvo, ki mu lahko zaupajo. Hvala, gospod poslanec. Za 52 odstotkov ste prekoračili svoj čas. No, zdaj pa je čas za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 da Moldovi pomagamo. Po parlamentarnih volitvah in po pacu dveh vlad in po toliko eh, obtožbah korupcije in po skorajšnjem kolapsu bančnega sistema je sedaj nastopil čas, da Moldavcem ponudimo alternativo. Sicer se bodo obrnili nekam drugam in vemo, eh, kam se bodo obrnili. Podpreti moramo kmete. To smo že poskušali narediti in to večkrat, ampak kaj moramo še narediti? Predvsem jim moramo ponuditi perspektivo za prihodnost in jim pokazati, da jim stojimo ob strani. Najlepša hvala, gospod Polčak. Thank you. Uh, gospod Marias. Najlepša hvala. Srdava v Moldaviji je eksplozivna. Država se srečuje z velikimi gospodarskimi težavami. Prav tako eh, je prisotna korupcija. Več kot milijarda evrov je izginila iz bančnega sistema. To je povzročilo politično krizo in eh, po paco vlade obstaja tveganje, da bo prišlo v Moldaviji do konfliktov med dvema blokoma. Na eni strani so tisti, ki se želijo približati Evropski uniji, na drugi strani so pa tisti, ki vidijo svojo prihodnost na vzhodu. Evropska unija ja, mora prispevati k konsolidaciji demokracije, k boju proti korupciji, vendar pa se ne smemo vmešavati v notranje države, eh, v notranje zadeve te države. In Evropska unija bi lahko prispevala k stabilnosti v tej regiji. Hvala lepa. Zadnji govorec. Go, gospod Krisos Tiljandes v imenu Evropske komisije. Zahvaljujem se vam za interes, za podporo in za vašo odločnost. Pri tem zelo težkem in občutljivem vprašanju, ki se nanaša na naše sosedstvo. Razprave danes so potrdile, da nas skrbijo iste stvari. In vsi se strinjamo, da moramo Moldaviji še naprej pomagati na njeni poti k političnemu združevanju in gospodarske integraciji z Evropsko unijo. Prav tako pa ji moramo pomagati pri njenih naporih, da zgradi demokratično družbo in da preseže interese posameznikov. Moldovska družba pričakuje od svojih voditeljev, da ne, da ne bodo več imeli države za svojo jetnico, da se bodo borili proti korupciji, da bojo izvedli prave reforme in da bodo dobili nazaj denar, ki je bil ukraden iz bank. Pripravljeni smo v Moldaviji pomagati pri vseh teh naporih. Vendar le moldavski politični voditelji so tisti, ki lahko dosežejo, da se bo to zgodilo skupaj. Z uveljavljanjem pridružitvenega sporazuma je to ključnega pomena, da se okrepi odpornost in pa vzdržnost te države. Hvala lepa še enkrat za to zelo bogato razpravo in hvala lepa tudi za vašo odločnost. Evharisto, e, dziękuję bardzo panie komisarzu. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala za eh, vaš eh, nastop in prisotnost. S tem eh, zaključujem tudi razpravo.